I think we can start. Please sit down. Ja, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer letzten Tran. Lepo vas pozdravljam na zadnje, na zadnji seji odbora za promet v letošnjem letu. Prehajamo kar na prvo točko, sprejetje dnevnega reda. Kakor veste, smo letalsko strategijo za Evropo prestavili O tem bo nekaj povedal gospod Telička, no sicer pa lahko dnevni red sprejmemo. Nobenega govora, dobro, potem dajem besedo gospodu Telički. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegi, gospe in gospodje. Samo nekaj pojasnil, kajti dobil sem veliko elektronske pošte v zadnjih 72 urah. In uh, želel bi vam predati naslednje informacije. Verjetno se spomnite, da je bil moj namen ta, da bi imeli uh, strnjen, dosleden. Strnjeno dosledno poročilo, kjer bi našteli naše prednostne naloge, kjer bi izpostavili tudi vrzeli, uh, Ehm, no, eh, vesel sem, da smo tukaj uspeli doseči dogovor z poročevalci v senci. Res bi pohvalil njihovo delo, kajti delali smo hitro in na koncu dobili dokument, kjer smo uspeli v enem odstavku strniti vse najpomembnejše točke, tako da nismo ničesar napihovali, nekde ne de na to, odkot bi različni predloge prišli. To nam je sedaj uspelo. Pa še nekaj bi želel podariti, to je v skladu z eh, poslovnikom. Torej, eh, to mi ni povedal sekretarjat, ampak sem sam preučil vsa pravila. Mi smo pravzaprav pripravili mnenje, ki je zapisano na petih straneh v 35 točkah, to je enako kot v mojem poročilu. Dobro, morda se je poročevalec ni mogel dogovoriti za poročevalci v senci z, za bolj kratko in strneno mnenje, ampak želel bi povdariti, da uh, ne moremo imeti mnenja is, that, uh, odbora INTA, ki je daljše od mojega mnenja potem, eh, oprostite, gre za mnenje odbora eh, EMPL. Eh, prav tako pa oni posegajo v ekskluzivne pristojnosti nekaterih drugih odborov. Tako da mi smo še daj želeli pripraviti dokument, kjer bi bile zajete vse bistvene točke Skratka, želeli smo kratek dokument, kjer bi bile zajete vse pomembne točke, zato da bi odbor sprejel poročilo. Uspel sem celo zato pridobiti večinsko podporo. No, v popolni situaciji kolegi iz odbora za promet ne bi spreminjali to, kar je v pristojnosti odbora za zaposlovanje in obratno, ampak to se žal ni zgodilo. Ali imam sedaj pravico, da predlagam odboru, da glasujemo o tem dokumentu? Imam, zato ker poslovnik pravi, da je to pristojnosti poročevalca, o tem govori pravilo, to pomeni, da lahko Empl ponovno vloži svoje mnenje na plenarnem zasedanju. To bi se lahko zgodilo, ampak skratka, če skrajšam, če se ne kušam v podrobnosti, zahvaljujoč dobremu sodelovanju z sekretarjatu smo spoštovali vsa pravila iz poslovnika. Skušali smo pripraviti solidno, kvalitetno poročilo, zato da bi lahko naslednji teden glasovali, da bi imeli dovolj časa, preden bi komisija naslednji leto podala predloge um, na nekaterih področjih, ki se jih dotika strategija. To se ne bo zgodilo, sedaj me skrbi, da bomo glasovali februarja, izgubljali bomo čas. No, kaj lahko sedaj naredimo. Lahko izključimo tisto, kar ni v naši pristojnosti in potem to gre direktno na plenarno zasedanje, ampak jaz ustrajam pri tem, da o tem, kar je v naši pristojnosti, glasujemo tukaj v odboru. In the, in the plenary, you know, Skratka, ker bo težko časovno vse uredil, urediti pred plenarnim zasedanjem, bi zaprosil, da skličemo krajšo sejo naslednji teden, zato da bomo lahko ostali pri časovnici, ki je predvidena za plenarno zasedanje. To je vaša diskrecijska pravica, ampak želim sem samo povdariti, kaj je bil naš namen, kaj je nam je uspelo doseči. Želel sem povdariti tudi to, da je moj predlog užival široko podporo različnih političnih skupin in želel sem povdariti, da smo polno spoštovali nas poslovnik. V prihodnosti bi si želel izogniti takšnim priložnost, takšnim eh, primerom. Če imamo kompromisno poročilo iz 35 točk, potem ne moramo imeti mnenje, ki je enako dolgo. To je absurdno. In to vsem spoštovanju do odbora za zaposlovanje. Hvala. ja, ta pritožba, da je mnenje enako dolgo kot kompromisi, to, tu se strinjam z vami, da to ni prav, ampak oni so sedaj napovedali, da, se bodo, skušali, da, bo skuš, da bodo skušali z vami doseči dogovor. Upam, da bomo dobili ustrezno rešitev, bomo pa na sestanku koordinatorjev odločili o tem, ali bomo lahko naslednji teden glasovali ali ne. Ne bomo sedaj razpravljali o tem kar uh, eh, prejdemo na glasovanje. Najprej poročilo. Logistika v Evropski uniji in multimodalni promet na novih koridorjih TNT. Gre za poročilo Ajala Sender. Najprej bomo preverili, ali vse naprave delujejo, lahko glasujete, tisti smo glasovanje. Kako? Nimate glasovalne kartice? Dobro, bomo to upoštevali. Vas bom pogledal, ko bomo glasovali. Šlice? Konec glasovanja. Zgleda, da vse dobro deluje. Dokler bo to trajalo odstavek 1 predlog spremembe 25. Torej gre za logistiko v Evropski uniji in multimodalni promet na novih koridorjih TNT. Predlog spremembe 25 za. Proti. Bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Z glasovanjem. 19 za, 22 proti. Zavrnjeno. Jackie Foster je pozabila svoj glasovalni karton. Kartica. Tako, to je rešeno. Predlog konimbe 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog konimbe 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 48 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kako želite, da preverimo? Prav. Predlog spremembe 49. Konec glasovanja. 30 za, 13 proti, nobenega vzdržanega glasu. Sprejeto. Predlog spremembe 50 za, proti, vzdržani, Zavrnjeno. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromise 2a, za, proti, vzdržani, sprejeto. 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. 58 za, proti, vzdržani, sprejeto. Vzdržani bomo to preverili elektronsko. Glasujemo o 58. Konec glasovanja. 22 za, 21 proti, sprejeto. 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 z ustnim predlogom spremembe. Nihče ne ogovarja v snov predlogu spremembe za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 3. Za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 68. Za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 21. Za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 22. Za, proti, vzdržani sprejeto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 vzdržani sprejeto. Ferašum V99 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 100 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 8 za, proti, vzdržani sprejeto. 23 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 24 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani, sprejeto. Sto devet za, proti, vzdržani, sprejeto. In vi štiri z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjeno. NV5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno in vi šest za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis devet za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis deset za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis enajst za, proti vzdržani sprejeto. 124 za, proti vzdržani sprejeto. NV15 za proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. NV15 glasujemo. Konec glasovanja. 22 za, 23 proti, nobenega vzdržanega glasu, zavrnjeno. Yeah. Ja. Kompromis 12. Kompromis 12. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 132 za, proti, vzdržani, sprejeto. In 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. In 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto. 137 za, proti vzdržani zavrnjeno. 140 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 14 za, proti vzdržani sprejeto. 144 za, proti vzdržani zavrnjeno. 147 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto, 150 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko, 150, lahko glasujete. Konec glasovanja. Jackie? 21 za, 21 proti, 3 vzdržani glasovi, zavrnjeno. 145 za. 145 dafür. 145 za, proti, vzdržani, sprejeto. 148 za, proti, vzdržani, sprejeto. In 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. In 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. In 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Envi 21 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Konec zasovanja. Jackie, 23 za, 22 proti. Sprejeto. Envi 22 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 151 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 152 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 158 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 159 za, proti, vzdržani, sprejeto. Envi 9 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Envi 9, glasujemo. Konec glasovanja. 22 za, 17 proti, 5 vzdržanih glasov sprejeto. 155 za, proti, vzdržanih glasov. Ne vidim rezultata. 155 preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. 25 za, 17 proti, 3 vzdržani glasovi sprejeto. Kompromis 16 za, proti, vzdržani sprejeto. Envi 3 za, proti, vzdržani sprejeto. Envi 7 za, proti, vzdržani zavrnjeno in vi 13 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 176 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 17a za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani sprejeto in vi 17 za, proti, vzdržani sprejeto in vi 19 za, proti, vzdržani sprejeto, 182 za, proti, vzdržani sprejeto, 183 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 18 za, proti, Proti vzdržani sprejeto. 193 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 200 za ustnim predlogom spremembe za, proti vzdržani zavrnjeno. 201 za ustnim predlogom spremembe za, proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. 198 za, proti vzdržani sprejeto. 199 za, proti vzdržani sprejeto. 102 za, proti vzdržani, bomo to preverili elektronsko, 202. Lahko glasujete. Konec glasovanja. 22 za, 23 proti, nobenega vzdržanega glasu, zavrnjeno. 203 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kako? Preverim, preverjali bomo 203, lahko glasujete. Konec zasavanja. 32 za, 13 proti, nobenega vzdržanega glasu, tesno večino sprejeto. Kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, kompromis 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani, bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. 20 za, 25 proti. Zavrnjeno. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prelažno je B16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. In vi 18 za. V dveh delih prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto, dve, za, proti, vzdržani, bomo to preverili elektronsko. Predlog spremembe dve, lahko glasujete. Jackie, 21 za, 21 proti, tri vzdržani glasovi, zavrnjeno. Predlog spremembe tri, za, proti, vzdržani glasovi, zavrnjeno bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Predlog spremembe 3. Konec glasovanja. 21 za, 21 proti, 3 vzdržani glasovi, zavrnjeno. Predlog spremembe 4. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto, sedem za, proti, vzdržani sprejeto. O osmem ne bomo glasovali, tako da glasujemo o tako spremenjenem besedilu in sicer po imensko lahko glasujete. Od je skrišlosen? Konec glasovanja. 40 za, 4 proti, nobenega vzdržanega glasu. Čestitamo. Poročilo je sprejeto. 41 glasov za, se popravlja predsedujoči. Herzlichen Glückwunsch, Ines. Čestitke, Ines. Van der Kamp, that is... Van der Kamp, okay. So, wir kommen jetzt zur nächsten Abstimmung über das Eisenbahnverkehr. Sedaj pa naslednje poročilo eh, v zvezi z odprtjem trga za domače storitve železniškega potniškega prevoza. Eh, avtor je Wim van de Kamp. Gre za osnutek priporočila za drugo obravnavo, sprememba uredbe v zvezi z odprtjem trga za domače storitve železniškega potniškega prevoza. Tako. Hm. Hm. Mhm. Alles klar? Der Bericht Wim van de Kamp, Amendment 1 und 2 paradoks spremembe ena in dve za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Paradoks spremembe pet za, proti, vzdržani, bomo to preverili elektronsko, predlog spremembe pet. Lahko glasujete. Konec glasovanja. 19 za, 26 proti, noben nobenih vzdržanih glasov, zavrnjeno. Predlog nebe 6 in 7 za. Torej, obeh skupaj. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog nebe 3 in 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Še končno glasovanje lahko glasujete elektronsko. Kone glasovanja. 30 za 15 proti nobenih vzdržanih glasov. Čestitamo, gospod Van de Kamp. So, neste iz... Sassoni. Sassoni. Jetzt kommt der Sassoli Sedaj pa poročilo Sassoli o upravljanju. Predlog spremembe 1 in 2. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predloge sprememb 3, 4, 5, 6, 7, 8 za, proti vzdržani sprejeto. Predlažujem B9. Kako 3 do 8 želite, da preverimo? Prav, bomo preverili, lahko glasujete. Konec glasovanja. 25 za, 20 proti, nobenega vzdržanega glasu sprejeto. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Končno glasovanje in sicer poimensko. Končno glasovanje v poročilu sa soli. Konec glasovanja. Jack je za. 31 za, 14 proti, nobenega zdržanega glasu sprejeto. Čestitamo, gospod Sasoli. Jetzt, der Kilo. Sedaj pa poročilo Kilonen. o skupnih pravilih za normalizacijo kontov železniških podjetij. Imamo samo eno glasovanje in sicer poimensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. 42 za 3 proti nobenega zdržanega glasu, z veliko večino sprejeto čestitamo Meri Kilonen. Poročilo sprejeto. Okay. Wir kommen jetzt zum Bericht von Karim Adeli über Technical Use. Tako, zdaj prehajamo na poročilo Karima Deli. Ja, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Preden se lotimo glasovanja, še na kratko na zapisnik. Namreč zadnji amandmaji so bili usklajeni šele v petek, dokaj pozno, in večina sekretariatov je to prejela šele danes. Tako da mi, socialisti, smo šele danes dobili te podatke in se še nismo mogli seznaniti s podrobnostmi. Tako da bi rad samo opozoril na to, da morda v prihodnje vendarle vsi vzamemo nekaj več časa, da bomo imeli dovolj časa, da se stvari ustrezno izpogajajo. Eh, te možnosti nismo imeli, tako da to ni ravno najbolj optimalna rešitev. Hvala lepa. Ja, res je. Dejstvo je, da hitrost pomeni, da kvaliteta včasih trpi. Včasih imamo možnost stvari preložiti, to je težko, vendar smo tokrat to sprejeli in eh, v prihodnje bomo vsekakor poskrbeli za to, da boste dobili pravočasno vse informacije. Ne pa v petek, ja, jasno, se popolnoma strinjamo. Eh, nedelja pa je itak sveti dan. Torej, poročilo Karima Deli. Amandma 101, kdo je za? Proti? E, tako malo, še enkrat, kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto. 102, za. Pravite, da preverjamo 101, preverjamo 101. Glasujte, prosim. 101 je torej zaključeno v smislu glasovanja. 36 za, oziroma 37 proti, nič vzdržanih, torej z res za las sprejeto. 102, torej za, proti, vzdržani sprejeto. 103 za, proti, vzdržani, preverimo, 103 preverjamo. konec glasovanja. 26 za, 18 proti, en vzdržan, sprejeto. 105 za, proti, vzdržani, sprejeto. 106 za, proti, vzdržani, preverimo. 106 preverjamo. konec glasovanja. Torej, kaj se vzdržite? Dobro, 22 za, 23 proti, 1 vzdržan za vrneno. 107 za, proti, vzdržan izprejeto. Preverjamo 107, glasujte prosim. Ist geschlossen. Konec glasovanja. 22 za, 23 proti ni vzdržanih sprejeto, oziroma zavrnjeno. Zavrnjeno. Ampak prosim, če vsi glasujete, sicer je problem. 108 za, proti. Preverimo. 108 preverjamo. Konec glasovanja. 22 za, 22 proti, eno zdržan, zavrnjeno. 110 za, proti, zdržani sprejeto. 111 za, proti, zdržani sprejeto. 112 za, proti, zdržani sprejeto. 113 za, proti, zdržani sprejeto. 114 za, proti, zdržani sprejeto. 114 za, proti, kompromis ena za, proti, vzdržani sprejeto. Zdaj pa bo treba malce listati naprej. 116 za, dobro, čakam, 116 za, proti, vzdržani zavareno. Amandma 13 za, proti, vzdržani zavareno vzdržani preverimo. Preverjamo amandma 13. Konec glasovanja. 19 za, 22 proti, 3 vzdržani zavrljeno. 117 za, proti, vzdržani zavrljeno. Kompromis 2 za, proti, vzdržani sprejeto kompromis 3 za proti stržani sprejeto. Amadma 144 za proti vzdržani zavarjeno. Kompromis 4 za 144 preverjamo, glasujte prosim. Konec glasovanja. 11 za, 33 proti nobeno zdržan glas zavrnjeno. Kompromis 4 za, proti zdržani sprejeto. Amandma 21 za, proti preverjamo amandma 21. konec glasovanja. 21 za, 21 proti, 1 zdržan zavrnjeno. 176 za, proti, zdržani zavrnjeno. 28 za, proti, zdržani. Preverimo, 28 preverjamo. Konec glasovanja. 23 za, 21 proti, nič vzdržanih sprejeto. 181 za, proti, vzdržani sprejeto. 182 za in tudi 83 sočasno za, proti, vzdržani sprejeto. 184 za, proti, vzdržani sprejeto. Preverjamo 184 za. konec glasovanja. 25 za, 19 proti, nič vzdržanih sprejeto. 187 za, proti, vzdržani sprejeto. 194 za, proti, vzdržani preverimo. 194 preverjamo, prosim. Konec glasovanja. Čeki. 27 za, 17 proti, nič izdržanih sprejeto. 195 za, proti, izdržani sprejeto. Amandma 34, ne, da je brezpredmeten. 198 za, proti, izdržani zavrljeno. 201 za. Dobro, preverjamo 198. 198 preverjamo. Konec glasovanja. 15 za, 29 proti, nobeno zdržan, zavrnjeno. 201 za, proti, zdržani. Preverimo, 201 preverjamo. 201. Konec glasovanja. 25 za, 19 proti nič vzdržanih sprejeto. Kompromis 5 za, proti vzdržani sprejeto. 219 za, proti vzdržani. Preverimo, 219 preverimo. Konec glasovanja. zavrnjeno. 122 oziroma 222 in 223 za proti vzdržani zavrnjeno. 224 za proti vzdržani sprejeto. 225 za proti vzdržani preverjamo. 225 preverjamo. 225 preverjamo. Konec glasovanja 31 za, 12 proti, nič vzdržanih sprejeto. 226 za, proti, vzdržani zavrneno. 227 za, proti, vzdržani sprejeto. Amendma 40 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto, ampak preverimo. Preverimo amendma 40 za. konec glasovanja. 30 za, 14 proti, nič vzdržanih sprejeto. 229 za, proti, vzdržani. Tudi tokrat preverjamo, 229 preverjamo. Konec glasovanja. 20 za, 22 proti, nič vzdržanih zavrnjeno. 230 za, proti, vzdržani sprejeto. 231 in 32 za, proti, vzdržani sprejeto. 234 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 236 za, proti, vzdržani zavrnjeno proti. Vzdržani. Preverjamo. 236 preverjamo. Konec glasovanja. Jackie. Dvaindvajset za, dvaindvajset proti, nič vzdržani, zavrjeno. Enainštirideset za, proti, nič vzdržani vzdržani, sprejeto. 235, ne, ta je brezpredmeten, 42 za, proti, preverimo, 42 preverjamo, konec glasovanja, 29 za, 15 proti, nič vzdržanih sprejeto. 238 za, proti, vzdržani, sprejeto. 240 in 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 242 za, proti, vzdržani, sprejeto. 245 za, proti, vzdržani, zavrneno. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Preverimo. 43 preverjamo. Konec glasovanja. 21 za, 23 proti, nihče vzdržan, zavrnjeno. 246 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 247 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. 251 za, proti, vzdržani sprejeto. 254 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 257 za, proti, vzdržani sprejeto. 262 za, proti, vzdržani sprejeto. 265 za, proti, vzdržani, sprejeto. 268 za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 in, eh, zdaj, 44 in 271 za, proti, vzdržani. Preverjamo. 44 in 271, preverjamo. konec glasovanja. Enaintrideset za, trinajst proti, nič vzdržanih, sprejeto. Dvesto dvainsedemdeset za, proti, vzdržani, preverimo. Dvesto dvainsedemdeset, preverjamo. Konec glasovanja. 26 za, 18 proti, nič vzdržanih sprejeto. 273 za, proti, vzdržani sprejeto. 275 za, proti, vzdržani sprejeto. 277 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 6 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, preverimo. Kompromis šest, preverimo. Konec glasovanja. 24 za 19 proti nič vzdržanih sprejeto. 279 in 97 eh, za proti vzdržani sprejeto. 300. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 303. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 304. Za. Proti. Zdržani. Preverimo. 304. Preverimo. 304. konec glasovanja. 28 za, 13 proti, nič vzdržanih sprejeto. 319 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ne, je bilo kar jasno. 320 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 321 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 322 in 23 za, proti, zdržani, preverimo, 322 in 323, preverjamo, konec glasovanja, 19 za, 21 proti, 2 vzdržana, zavrnjena. 324 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 325 za, proti, zdržani zavrjeno, 326 za, proti, zdržani zavrjeno, 327 in 28 za, proti, zdržani zavrjeno, 52 za, proti, zdržani, preverjamo 52, preverjamo, konec glasovanja. 23 za, 19 proti, nič vzdržanih sprejeto. 53 za, proti, vzdržanih sprejeto. 330 za, proti, vzdržanih preverimo. 330, glasujte prosim. 19 za, 22 proti, nič vzdržanih, zavrnjeno. 335 za, proti vzdržanih, zavrnjeno. 337 za, proti vzdržanih, zavrnjeno. 341 za, proti vzdržanih, zavrnjeno. 344 za, proti vzdržanih, zavrnjeno. 346 za, proti vzdržanih, zavrnjeno. 56 za, proti. Preverimo. 56 preverjamo. Konec glasovanja. 21 za, 19 proti, nič vzdržanih sprejeto. 57 za, proti. 57 za, proti. 57 za, proti, vzdržani, preverimo. Preverjamo, prosim. Šestnaest za, šestnaest proti in vzdržani spredi. Oseminpetdeset in tristo enainpetdeset za, proti vzdržani spredi. Tristo triinpetdeset za proti, vzdržani za vrno, 357 za, proti, vzdržane, sprejeto, 359 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 358 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 360 za, proti, vzdržani zdržani, preverimo. 360 preverjamo. Konec glasovanja. 24 za, 19 proti nič zdržanih sprejeto. 364 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 367 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 372 za, proti, vzdržani je zavrljeno, 374 za, proti, vzdržani je zavrljeno, 376 za, proti, vzdržani je zavrljeno, 393 za, proti, vzdržani je zavrljeno, 394 z ustnimi mandmaji za, proti, proti. Preverimo, prosim. 394. Glasujte, prosim. Jacky. Konec glasovanja. 26 za, 17 proti nič vzdržani sprejeto. 395 za, proti, vzdržani zavrjeno. 396 za, proti proti, vzdržani, preverimo, 396, preverjamo, prosim. Konec glasovanja. 20 za, 23 proti, nič vzdržani, zavrneno. 397 za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 za, proti, vzdržani vzdržani. Preverimo, 60, preverimo. Konec glasovanja. 20 za, 23 proti, nič vzdržanih, zavrnjeno. 399 za, proti, vzdržani, sprejeto. 400 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani sprejeto. 434 za, proti, vzdržani zavrno. 64 za, proti, vzdržani zavrno. 435 za, kako prosim? 435 za preveriti? 64? Prav. 64 preverjamo. Konec glasovanja. 13 za 27 proti 2 vzdržana, tudi za las zavrnjeno, kaj ne? 435 za proti vzdržani zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržani zavrano, 436 za, proti, vzdržani preverimo, 436 preverjamo. Petindvajset za osnaest proti nič izdržanih sprejeto. 438 za, proti vzdržani, zavrnil. 67 za, proti, vzdržani, zavrnil. 68 za, proti, vzdržani, preverimo. 68 preverimo. Konec glasovanja. 18 za, 25 proti, nič vzdržanih zavrnjeno. 441 za, proti, vzdržanih zavrnjeno. 445 za, proti, vzdržanih zavrnjeno. 447 za, proti, vzdržanih zavrnjeno. 448 za, proti, vzdržanih zavrnjeno. 449 za, proti, vzdržanih zavrnjeno proti, vzdržani za vrno, 455 za, proti, vzdržani za vrno, 69 za, proti, vzdržani za vrno, 476 za, proti, vzdržani za vrno, 477 za, proti, vzdržani za vrno, 479 za, proti, vzdržani za vrno, vzdržani, zavrnjeno. 480 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 491 za, proti, vzdržani, sprejeto. 494 za, proti, vzdržani, preverimo. 494, preverjamo. Konec glasovanja. 23 za, 20 proti, nič vzdržanih sprejeto. 495 za, proti, vzdržani, preverjamo. 495, preverjamo. Konec glasovanja. 35 za, 8 proti, nič vzdržanih sprejeto. 402 za, proti, vzdržanih sprejeto vzdržani, sprejeto. 514 za, proti, vzdržani, preverimo. 514 preverimo. Jacky. 514. Konec glasovanja. 17 za, 26 proti, nič vzdržani, zavrjeno. 515 za, proti, vzdržani, sprejeto. 516 za, proti, vzdržani, preverimo. 516, preverimo. Konec glasovanja. 28 za, 15 proti, nič vzdržanih, sprejeto. 518 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjena. 520 za, proti, vzdržani, sprejeto. 522 za, proti, vzdržani, sprejeto. 523 za, proti, vzdržani, sprejeto. 527 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 532 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Sprejeto. 533 za. A, je bilo umakneno. 435 za, oziroma 534 eh, za, proti vzdržani, zavrno. 535 za, proti vzdržani, zavrno. 536 za, proti vzdržani, zavrno. 537 za, proti vzdržani, zavrno proti, vzdržani, zavrjeno. 541 za, proti, vzdržani, preverjamo. 541 preverjamo. Sedna je za, 26 proti, zavrneno. 542 za, proti, zdržani, zavrneno. 70 za, proti, držani, zavrnjeno. 71 za, proti, držani, zavrnjeno. 1 za, proti, držani, sprejeto. 2 za, proti, držani, preverimo. Preverjamo amandma 2. Konec glasovanja. 20 za, 23 proti, zavrneno. Amandma 3 za, proti, držani, zavrneno. 27 za, ne, 72, 72 za, proti, držani, zavrneno. Amandma 4 za, proti, držani, zavrneno. 73 za, proti, držani, zavrneno proti vzdržani. Preverjamo 73. Konec glasovanja. 14 za, 29 proti nič vzdržani, zavrjeno. Amandma 5 za, proti vzdržani, zavrjeno. 6 za, proti vzdržani, sprejeto. 75 za, proti vzdržani sprejeto, 8 za, proti vzdržani sprejeto, 81 za, proti vzdržani zavrneno, 83 za, proti vzdržani zavrneno, 84 za, proti vzdržani zavrneno, 9 za, proti vzdržani zavrneno, proti vzdržani. Nepregledno je, torej amadma 9 glasujemo še enkrat. Konec glasovanja, 21 za, 21 proti, nič vzdržanih, zavrno. 85 za, proti, vzdržani, zavrno. 88 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno, 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 92 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 93 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 10 za, proti, preverimo. Amandma 10 za. konec glasovanja. 19 za, 22 proti, nič vzdržanih zavrno. Amandma 11 za, proti, vzdržani zavrno. 94 za, proti, vzdržani zavrno. 96 za, proti, vzdržani zavrno. 97 za, proti, vzdržani zavrno. 99 za, proti vzdržani. Ni jasno, 99 glasov ide, prosim, preverjamo. Konec glasovanja. 21 za, 21 proti, nič vzdržanih, torej zavrjeno. Amadma 100 za, proti, vzdržani, zavrjeno. Tako, še končno glasovanje in sicer poimensko, a ne, običajno, običajno glasovanje, glasujte prosim. Konec glasovanja. 34 za, 6 proti, 1 zdržan, sprejeto in eh, čestitke gospe Karimedeli. Zdaj, odlet. Zdaj se spolj, sad se nekaj se si ne osnovni štaj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 I think we can start. Please take a seat. Mislim, da lahko spet začnemo. Prosim, usedite se na svoja mesta. Ich komme zu unserem nächsten Tagesordnungspunkt. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Čaka nas izmenjava mnen s komisarko za promet, Violeto Bulc. Vesel sem, da lahko spet pozdravim tukaj v našem odboru. Gospa Bulc bo najprej predstavila delovni program Evropske komisije za leto 2017. Potem bomo imeli splošno razpravo o stanju evropske prometne politike. Še veliko dela nas čaka če se želimo približati našim prometnim ciljem. Evropa mora zrasti skupaj, treba je ustvarjati delovna mesta in jih ohranjati, treba začititi okolje, zaustaviti podnebne spremembe, torej veliko dela nas čaka. Eh, veliko zadev smo se že lotili, uredba o pristaniščih, reforma železniškega paketa, EASA, potem tudi zakonodaja o varnosti na morju, ampak še vedno nam manjka veliko zakonodajnih predlogov. Že dve, leta, ča, dve leti čakamo na svežen o cestnem prometu, potem tudi na zakonodajo oziroma predlog o konkurenčnosti letalskega prometa, pravice potnikov, uh, železniškega prometa in tako naprej. Potrebujemo tudi predloge za dodatno znižanje emisij CO2, znižanje emisij iz letalskega prometa. Skratka, vesel sem, da ste tukaj in veselim se vaših uvodnih pripomp in nadaljne razbudljive razprave. Izvolite. Mr. Chair, dear colleagues. Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi in kolegice. Zdaj šestič eh, v zadnjih 20, 20 eh, mesecih se udeležujem eh, seje vašega odbora in k temu ne štejem vseh neuradnih srečanj večer in tako naprej. Res me je vesele, da sem lahko tukaj in da lahko poročam o pomembnih točkah, ki nas bodo zaposlovale leta 2017. Prosili ste me, naj poskrbim za to, da boste zaposleni in upam, da boste to občutili tudi ob koncu današnje razprave. Ampak preden nadaljujem, naj najprej čestitam iz Najlu Hertugu, našemu dragemu kolegu. Vse najboljše za vaš rojstni dan. Jaz se pa moram pravičiti, da tega nisem sam naredil, pravi predsedujoči. December je dobra priložnost za to, da pregledamo, kaj smo dosegli v zadnjem letu in moram reči, da smo leta 2016 dosegli veliko. Naj izpostavim samo nekatere pomembne dosije. Končali smo zapletena eh, pogajanja o uredbi o pristaniščih, o četrtem železniškem svežnju. Zdaj, čestitam vam k izidu današnjega glasovanja. Uh, To mi daje dodatno podporo in spodbudo za fazo implementacije. E, Poreg e, četrtega železniškega e, svežnja in uredbe o pristaniščih, računam na vas, da boste naslednji teden v Štrasburu sprejeli ta dva svežnja. Prav tako smo nas napredovali na področju letalske strategije, začeli smo pogajanja s ključnimi, s ključnimi partnerji. No, ampak danes bi se želela osredotočiti na prihodnost. Želela bi na hitro spregovoriti o tem, kaj nas čaka v letu 2017. Najprej CATS strategija. Really to... uh, predlog za to smo sprejeli na kolegiju uh, komisarjev. Ta strategija nam bo pomembno prispevala k povezljivosti cestnega prometa, um, vozila in pa infrastrukturna prometna, torej prometna infrastruktura uh, morata končno postati bolj povezana, to bo pomenilo, da bodo naše ceste varnejše eh, in to bo omogočilo avtomatizirana vozila v našem prometnem sistemu. Glavni cilj te strategije je. Define and support common priority. Um, torej, tukaj želimo uh, izkoristiti mešanico komunikacijskih tehnologij, ukvarjati se želimo za varnostjo, vprašanjem varstva podatkov, želimo strezen zakonodajni okvir in želimo sodelovati na mednarodni ravni. Ta strategija zagotuje, zagotavlja pravno gotovost za javne in zasebne investitorje in pa razpoložljivost evropskih sredstev za programe raziskave in razvoja in pa za programe mm, mednarodnega sodelovanja sodelovanja, kot je recimo G7. Prav tako potrebujemo eh, strategijo za mobilnost za nizkimi emisijami CO2. Eh, pred kratkim sem predlagala strategijo na tem področju in spraševali ste me, kdaj bomo to strategijo začeli izvajati. Pravzaprav bomo s tem kmalo začeli. Eh, sedaj smo uspešno zaključili pogajanja z IKO in EMO. Uh, Eh, no, naslednji teden bo prišlo do polelomne točke. Želimo se zavezati zakonodajni pobudi v mojem mandatu. Najprej želimo revidirati eurovinjet in pa potem potrebujemo evropski uh, elektronski eh, sistem inštrumentov ETS, s tem bomo okrepili načelo onesnaževalec plača Sprejeli pa bomo tudi nekaj drugih pobud v okviru strategije za nizke emisije. Tako bomo revidirali um, direktivo o kombiniranem prometu, potem imeli bomo nova pravila o, za uh, avtobuse in pa tovornjake in pa želimo uh, tudi spodbuditi um, načela čistih uh, eh, razpisa oziroma tehnih, čistih tehnologij pri naših razpisih. Potem sprejeli bomo tudi druge pobude na področju cestnega prometa. Prav tako želim izpolniti svojo zavezo, uh, ko gre za delovanje notranjega prometnega trga. Tukaj želim uh, um, revidirati pravila za dostop do evropskega trga in za uh, cestni promet. Predvidevamo tudi dve pobudi za izboljšanje varnosti na cesti, torej gre za izposabljanje poklicnih voznikov in pa ukrepe za izboljšanje varnosti naše cestne infrastrukture in pa tunelov. Eh, sedaj pa naj spregovorim o pomorskem prometu. Naslednje leto je leto pomorskega prometa, to pomeni, da bomo organizirali različne delavnice, konference, um, srečanja, želim si pobude za nove spremne kapacitete za pristanišča in pa želim si revizijo zakonodaje za pomorski promet. Prav tako smo napovedali revizijo um, um, skupkov pravil za Eh, manjše prevoznike, zapotnike, prav tako pa upam, da bomo identificirali manjkajoče povezave v pomorskem prometu, zato da bomo pomorski promet eh, uvrstili um, oziroma da bomo zagotovili multimodalne storitve za pomorski promet. Naslednja točka, letalstvo. Izvajanje naše strategije za letalstvo nas bo prav tako zaposlovalo naslednje leto. Uh, potekajo pogajanja o letalskem prometu, o letalski varnosti. Za eh, tretjimi državami ta se bodo nadaljevala in komisija bo, kla, bo, bo kmalo sprejela um, tudi nove pobude na tem področju. Uh, Eh, potem železniški promet, v drugi polovici leta 2017 bomo revidirali našo zakonodajo o pravicah železniških potnikov. Torej, če zaključim, oprostite. V letu 2017 nas čaka veliko dela. Bistvenega pomena je, da stopijo skupaj vse tri institucije, parlament, parlament, svet, komisija. Konstruktivno bomo morali sodelovati, če želimo zagotoviti dobre rezultate za leto 2017. Tukaj res eh, računam na vaše tesno sodelovanje, na vašo aktivno podporo. Samo tako bomo dokazali, da lahko prinesemo spremembe, če delamo skupaj. To seveda ne pomeni, da se bo vedno strinjali glede vsega, ampak vabim vas v konstruktiven dialog z dobrimi argumenti. Stalno moramo imeti pred očmi to, da želimo na koncu rezultate. Hvala lepa in pripravljena sem na vaše vprašanje. Hvala lepa. Za vašo predstavitev, za to, da ste bili kratki, imamo veliko vprašanj za vas. Potem se bomo pa pogovorili tudi o mnenjih. Najprej dajem besedo koordinatorjem Vin van der Kamp. Tri minute za koordinatorje. Voorzitter, dank u zeer. Ook mevrouw Boens, eh, van harte. Hvala lepa. In hvala, gospa Bulc. Hvala za to vašo kratko in jasno predstavitev. prihodnje leto bomo morali posvetiti nekaj, nekaj pomembnim nalogam. Mislim, da ste nekoliko optimistični glede self-driving car do leta 2019. Je pa res, da v politiki potrebujemo tudi nekaj optimizma in zato vam želim vso srečo pri tem. Svežanj izpusti ter pobuda za cestni promet. Upam, da se boste tukaj uspeli držati časovnice, saj pobude za cestni promet je že nekaj časa na dnevnem redu, ampak že veliko krat je bila predstavljena. Januarja, 1. januarja se bo začela druga polovica našega sklica in upam, da boste upoštevali določene roke. Še nekaj bi povedal v zvezi z izvajanjem. Številne države članice imajo pri tem težave, moramo to pošteno povedati in upam, da boste lahko na tem področju dosegli izboljšave. Saj imam tri minute časa na voljo, ali ne? No, zdaj pa še naložbe. TNT, eh, ČEF, eh, CEF in EFSI, to so področja, na katerih se pričakuje veliko delovnih mest in ljudje to tudi pričakujejo, še zlasti mladi. In uh, upam, da se boste tem pobudam še naprej posvečali. Pa še nekaj vprašanj v zvezi z uh, odnosi s Kitajsko. Vem, da ste zelo aktivni na tem področju. Hkrati pa vemo, da naložbe Kitajske v eh, srednji in vzhodnji Evropi zbujajo kar precej skrbi. In ko govorimo o fair playu ter o notrnjem trgu, eh, moramo povedati, da so Kitajci sicer dobrodošli, vendar pa bi morali upoštevati tudi veliko zaskrbljenost se strani železniške in eh, infrastrukturne industrije v Evropi. Pa ne gre tukaj za protekcionizem, ampak gre za enakopravno razporeditev na trgu. Potem pa še odnos med Boeingom in Airbusom. Mogoče to ne spada na področje vaših pristojnosti, ampak v tem trenutku smo v tej tekmi pri rezultatu 5 proti 3, že prihodnji mesec pa bomo lahko 4 proti 4. Hvala. Is okay. Jetzt Ismail Ertug. Ismail Ertug. Hvala lepa. Najprej najprejša hvala za čestitke, gospa komisarka. Sedaj pa kar konkretnemu. Gospa komisarka, preden uh, začnem, dovolite, da omenim ta teater oziroma to zmedo zaradi uredbe Dobrin v Nemčiji. Verjetno boste zanikali, da so vaše službe sodelovale pri tem, pri tej odločitvi, ampak odkrito moram povedati, da je to, kako je vse skupaj to potekalo s temi uh, telefonskimi pogovori med Junkerjem, Merklovo in gospodom Dobrinom, vse to ni prispevalo k temu, da bi izpolnjevali cilje, ki jih je zastavil sam gospod Junker. In sicer je rekel, da bo njegova uh, politika ta, da bi zagotovili več preglednosti evropske politike. To se mi zdi zato napačno in prosim, da to poveste svojemu šefu. S tem se ni držal svojih obljub. Sedaj pa še nekaj o cestnem prometu. Vi ste to omenili, gospa komisarka. Mene pa zanima eh, nekaj v zvezi z mm, avtomatiziranimi vozili. Kaj natančno komisija načrtuje tukaj za naslednje leto? Verjetno veste, da me ta tema zelo zanima. Eh, nemški BMW je napovedal, da bo leta 2017 v Münchnu Eh, vzpostavil testno območje za avtomatizirana vozila, to se mi zdi dobro. In pa še nekaj o neki drugi temi, spet eh, bom tukaj vzel kot zgled nemško politiko, elektromobilnost. Tukaj eh, pogosto govorimo o tem, da evropska politika, ko gre za tehnologijo baterij, zaostaja za drugimi. Nemški vodilni politiki, tudi gospodarski minister je nedavno pozval, eh, da naj ustanovimo evropsko podjetje, ki bi se ukvarjalo s tem. Kaj o tem meni Evropska komisija? In pa naj se vrnem k eh, letalskemu prometu. Omenili Omenili ste različne uredbe, zakonodajo, ampak še vedno ne poznamo konkretnega datuma. Vem, kakšne težave imate v komisiji, želite si boljše zakonodaje, ampak uh, že leto in pol nihče ne odloča o tem, kaj se bo zgodilo. 8, 8, 68, na to se to nanaša, pa tudi uredba 1008 o lastništvu. Eh, to ste omenili pred dvema letoma, da se boste tega lotili, ampak sedaj nismo več ni slišali nič novega o tem. Zanima me, če se bo to spremenilo v tem zakonodajnem obdobju. Hvala lepa, Čaki Foster je naslednja. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni, gospa komisarka. Hvala lepa za vašo predstavitev. Seveda me zanima, kaj boste predlagali v tem letu pomorskega prometa. Mislim, da je to tisti del prometa, ki ga pogosto zapostavljamo. Sploh glede na to, kako pomemben je pomorski promet globalno gledano. Res bi ga morali bolj promovirati v Evropski uniji. To je zelo pomemben sektor. Kar se tiče cestnega prometa, omenili ste avtomatizirana voznila, eh, vemo, v katero smer gre tukaj tehnologija. Torej, tukaj imamo dva različna vidika. Imamo javni promet, tukaj obstaja različna stališča in pa zasebni uh, sektor. Uh, zanima me, mm, ko govorite o elektromobilnosti, se to bolj nanaša na zasebni prevoz ali javni prevoz? Pa še nekaj vprašanj imam. IKO. Uh, podali ste svoje povratne informacije o tem. Eh, mislim, da je izid bil dober, eden izmed najpozitivnejših, ampak vseeno tukaj dobivamo mešana sporočila. Ne od vas, iz drugih strani. Mene skrbi, da veliko ljudi ne želi uh, ničesar preveč zapletenega. Vsi želimo enostavno idejo, ki jo bo lahko podprl. Eh, ki jo bo lahko podprla večina držav na svetu, ne želimo pa nekakšnega novega EU-ETS, ki je bil izguba časa, pa potem bi imeli tudi probleme z konkurenčnostjo. Tako da uh, o tem sem želela spregovoriti, kajti mislim, da je to, kar je bilo dogovorjeno letos na IKO v primerjavi s tem velik napredek. In pa še, ko govorimo o letalskem svežnju. Dobro, sedaj smo morali odložiti glasovanje, ampak ne da bi se spuščala v podrobnosti, bi rekla, da je poročevalec tukaj opravil odlično delo, predlog je odličen, večina ga lahko podpre. Me pa skrbi, vprašanje skupnih pristojnosti z drugimi odbori. E, dobro, mi imamo mnenje, mnenja iz drugih odborov, to je v redu, ampak ta mnenja bi morala upoštevati tudi komisija. E, morali bi se pogovoriti o tem, e, kako lahko imajo odbori, ki pripravljajo mnenje, včasih preveč vpliva na pristojni odbor, čeprav tam nujno ne sedijo strokovnjaki za področje prometa. Skratka, mislim, da je leto bilo dobro, v številnih pogledih dosegli smo veliko napredka. Zahvaljujemo se vam in eh, veselimo se eh, sodelovanja z vami naslednje leto. Hvala lepa, Gazine Majsnere, naslednja. Hvala lepa tudi strani skupine Alde, hvala za vašo predstavitev. Eh, začela bom pri začetku. Omenili ste strategijo CITS. To je prihodnost, povezani avtomobili, ki bodo deloma vozili na avtomatiziran način. Zanima me, če obstaja dovolj eh, pravnikov, ki bi se ukvarjali s tem. Vi ste torej omenili tudi pravni vidik. Najpomembnejša vprašanja so vprašanja pravne varnosti. V primeru nesreče, kdo bo kriv? Eh, zavarovalnice bodo vesele, mi pa ne bomo vedeli točno, kdo je kriv. Ali ste se dovolj posvetili temu vprašanju? Drugo vprašanje. Uh, vprašanje pristojbin, eh, kot je to omenil Izmail Ertug. Dobro, vem, da se zauzemate za načelo uporabnik in pa onasnaževalec plača. No, uh, naša nemška ureditev bi lahko bila zgled za druge, ampak dvakrat se je pri nas zgodilo, da je ta dogovor tik pred zdajci propadel. Eh, in zdi se nam, da se z vami niso o tem sploh nikoli posvetovali. Vi ste vedno govorili o tem, da je treba preveriti, ali je ta uh, predlog skladen za evropsko zakonodajo. Dobro bi bilo, če bi tudi vi imeli kakšno besedo o tem. Dobro, sedaj imamo ta primer dobri in meni se zdi, da vse skupaj ni bilo v redu uh, izvedeno, narejeno. Uh, to se mi zdi slabo, ne samo uh, zaradi vprašanja preglednosti, ampak tudi zato, ker je to bil v osnovi dober predlog. In pa še uh, uh, elektronska poročila o transportu. To ni evropska zgodba, to je pol. Uh, eh, globalna zgodba. Zanima me, če imate kakšen, kakršnokoli možnost vplivanja na ta pomorski ali prevoz po notranjih eh, plovnih poteh. Eh, no, vi ste rekli, da nas sedaj čaka leto pomorskega prometa, imamo predlog za zmog, eh, spremne zmogljivosti v, v pristaniščih. Uh, imate že tukaj pripravljen kakšen osnutek in pa še letalski promet kot zadnje. Tako kot vse ostale, tudi mene zanima, kdaj bomo imeli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 8868 in pa še nekaj, to še ni nihče omenil, vedno čakamo na CES 2 eh, plus in zanima me tudi, kaj bo z pravicami potnikov v letalskem prometu. Ali tukaj predvidevate kaj novega? Nekateri menijo, dobro, sedaj imamo špansko vlado, morda bi lahko sedaj um, nadaljevali za pogajanji. Mislim, da je tukaj nujno treba poskrbeti za to, da bo pri tem dosežen napredek. Hvala lepa, Peter Lundgren je naslednji. Eh, tack för ordet. Eh, och välkommen hit, eh, Miss Bulch. Hvala lepa in dobrodošli, gospa Bulc. Res sem zadovoljen ob ugotovitvi, da smo končno začeli dobivati kakšne informacije o elementih, o katerih se premalo govori. In vseeno bo treba začeti delati bolj resno zato, da bomo dali možnost našim podjetjem, da se uveljavijo in da delujejo na našem notranjem trgu, kljub konkurenci. Tukaj je namreč veliko vrzeli in tudi socialni dumping je posledica zakonodaje, ki omogoča stalne goljufije. Vendar pa želim poudariti, da bi morali upoštevati malo, kako je, kakšna je bila situacija, preden smo vzpostavili to zakonodajo. Zakaj je na tem področju vse več goljufi? Zakaj tukaj izginja vse več podjetij? E, in zato sprašujem, kdaj lahko pričakujemo predlog v zvezi s temi pomembnimi kapitalskimi pravili? in e, to še zlasti na področju prometa. Ja, Hvala, Klaudija Šmit. Minuto in pol. Ja, se bom hitra. Zahvaljujem se obema nemškima kolegoma, ki sta omenila to vprašanje nemških pristojbin. Um, To ne pravim samo zato, ker bi bili kolegi iz iste politične skupine. Eh, no, ampak jaz sem zelo skeptična do predloga revizije zakonodaje o eurovineti. Eh, ehm, ne vem, kako je s tem nemška zakonodaja ovira do vse evropskega vinetnega sistema. Ne razumem tega stališča komisije, ne bi ga sprejela, ampak verjetno nam ne bo preostalo nič drugega. Uh, Eh, tu, samo uh, tujci bodo plačali nemške pristojbine, Nemci bi dobili celo vrnjen denar v skladu za novo zakonodajo in uh, zdi se mi, da bi moralo biti za naše okolje vse eno, ali se voziš skozi Nemčijo za nemško ali pa za strisko registracijo. Uh, izpusti so enake, ne glede na to, kakšna je registracija na tem avtomobilu. No, če se zdi sedaj komisiji v redu, da jaz kot nemška voznica dobim vrnjen denar samo zaradi tega, ker eh, imam pač takšno nacionalno pripadnost, potem to ostaja diskriminacija. In mislim, da bi se morali temu upreti, kajti to ni spremljivo in to ne bi smelo biti tako. Sedaj pa še nekaj pozitivnega. Čestitam vam, da ste upoštevali brezpilotna letala, drone pri vašem predlogu. Zanima me, kako boste nadaljevali delo v zvezi z eh, droni in prosim vas, da odbor za promet, da odbor za promet redno poročate o tem. Hvala lepa, Lucy Anderson je naslednja. Hvala lepa, gospa komisarka, hvala lepa za vaše uvodne besede. Uh, imam vprašanje zvezi za cestnim prometom. Prvič, z veseljem sem ugotovila, da ste pri poročilu eh, o raziskavah prometnih nesreč ter, ter, hudim, ter eh, hudimi poškodbami v zvezi s tem, eh, Skratka, da imamo zdaj v tem poročilo, imate kakšne cilje v zvezi s tem, kako zmanjšati to število nesreč oziroma uh, uh, hude poškodbe, kot izide nesreč. Kakor veste, so tukaj izpostavljeni predvsem kolesari, pa tudi sedaj v zimskem času starejši ljudje, otroci, to so ugotovili v tej raziskavi. In pa še v zvezi z Uberjem, um, zanima me, če lahko pokomentirate promet, ki je potekal pred sodiščem. Sodišče je preučevalo, ali je. Um, Uber storitev uh, javnega prevoza, torej storitev prevoza, ali pa je to samo digitalna platforma. Um, torej tukaj nimamo jasne zakonodaje v vseh državah članicah. Mene skrbi hitro širjanje Uberja v moji državi. Trenutno so eh, v težavah pred našimi sodišči, ker njihovi delavci delajo predolgo in ne zaslužijo dovolj denarja. Zanimam, če lahko pokomentirate to. Uh, Pa še nekaj je bilo omejeno v tej, eh, omenjeno v tej uh, raziskavi. Eh, no, skratka, mislim, da bi se morali bolj posvetiti vprašanju Uberja v letu 2017. Dominik Rike je naslednji. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej hvala komisarki, tudi hvala za vaše delo. In glede. Uh, letnice 2019 avtomatizirana vozila, mislim, da je potrebno upoštevati neko letnico in si jo določiti in se ji potem skušati približati. Zgleda, da ni prevoda v angliščino, oziroma zdaj pa je. Jih vidi, da hole. Ja. Bo. No. No, škoda, da niste slišali, zato ker sem vam na začetku čestital. In sicer sem vam čestital za delo v ESCI-ju in tudi letnica 2019 je v bistvu blizu za vsa prizadevanja, ki ste si jih zastavili. Želel pa bi se dotakniti predvsem naložb na področje infrastruktur in sicer glede programa FC2. To nas seveda zanima tudi pri pripravi naslednjega finančnega okvira, pa tudi pri uh, inštrumentu za povezljivost Evrope. Omenjena je že bila eurovinjeta in v, tudi to je treba obravnavati v isti optiki. In potem pa še um, kooperativno gospodarstvo, tudi to je vprašanje, ki se ga moramo lotiti in komisija mora prevzeti zakonodajno pobudo na tem področju, se to zadeva vse države članice in to je zelo pomembna tema za prihodnost. Uh, Eh, torej, na tej platformi kooperativnega gospodarstva, ki se vrti okrog prometa, bi potrebovali vsaj direktivo in mislim, da naše gospodarstvo in vse naše države ter državljani to potrebujejo. Ja, liebe Komisarka. Dieter Liebricht Koch, gospa Bulc. Navezujem se na vprašanje Lucy Anderson. Oktobra leta se komisija objavila študijo o teže poškodovanih v, cest, v cestnih nesrečah. In eh, študija se zauzema za to, da bi tukaj zastavili cilje v cestnem prometu. Um, ehm, vis te v zvezi s tem uh, predlagali nek predlog v zvezi z lažje poškodovanimi v prometnih nesrečah, kdaj bomo predlagali cilj za teže poškodovane. Spomnim se predloga z leta 2011, ko smo predlagali 40-odstotno znižanje števila teže poškodovanih v prometnih nesrečah. Éppen tisztelt biztosasszony, a, abban a témában szeretnék kettő mondatot szólni. Hvala lépa imam pripombo, v zvezi z eh, temo, več, o kateri smo se že večkrat pogovarjali. Gre za evropsko karto, vozovnico, to bi bil abonma, ki ne bi veljal samo za železniški promet, ampak tudi uh, um, za druge oblike prevoza. Dobro bi bilo, če bi mladim lahko ponudili možnost, da brezplačno potujejo po Evropi. Verjetno vi poznate ta projekt, tudi moji kolegi ga poznajo, predsednik in jaz prav tako podpirava ta projekt. Vemo, da ta program ne spada samo v vašo pristojnost, ampak ta program ste do sedaj močno podpirali in zato me zanima, če lahko nekaj besed poveste tudi o tem. Gospod Juncker je tudi spregovoril o tem. Jaz moram nažalo sedaj zapustiti to sejo, ampak eh, upam, da bom lahko počakal na vaš odgovor. Hvala lepa, Didre Kljunje, naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospa komisarka. Kar se tiče programa za naslednje leto, zanima me eh, cilj glede težjih poškodb v prometnih nesrečah. Eh, potem zanima me tudi vprašanje povezanosti avtomobilov, eh, kakšna tehnologija nam je tukaj na voljo za to, da bi lahko zmanjšali število prometnih nesreč, težjih poškodb in pa smrtne izide. Eh, morda bi lahko imeli sistem za hitro pomoč, eh, eh, potem tudi, ko gre za avtomobile brez voznikov, bi lahko to pomembno prispevalo k znižanju števila nesreč. Pa tudi letalski promet. Pred sedaj pripravljamo odziv parlamenta na letalsko strategijo. No, pravilno je tudi to, da ste napovedali revizijo uredbe 8868. Ehm, zanima pa me tudi, kaj je z eh, temi časovnimi sloti, z pravicami potnikov, kaj boste naredili na področju teh predlogov, te zakonodaje. Z, z, um, zahvaljujem se vam, da ste odgovorili na ustno vprašanje pred dvema tednoma v Štrasburu, da ste podarili potrebo po tem, da se poslance redno obvešča o poteku pogajanj. Eh, ko gre za eh, letalske dogovore eh, z tretjimi državami, bi morali biti mi o tem seveda obveščeni, kajti to je zelo pomembno. Hvala lepa. In het Nederlands, ook ik heb grote zorgen bij de deal die is gemaakt tussen. Hvala lepa. Povedati moram, da me zelo skrbi ta dogovor med Evropsko komisijo in Nemčijo v zvezi s cestninami in zato bi želel vedeti, Eh, kakšno je zdaj stanje na tem področju? Ali ne gre morda za diskriminacijo napram tujim voznikom? Pa še nekaj bi me zanimalo in sicer, zakaj menite, da evropski načrt je primeren tudi za strategijo za izpuste? Kot veste, so nekatere države že napovedale proteste, med njimi tudi moja država, nizozemska, in res me zanima, kaj je o tem povedala vaša pravna služba. Gotovo je podala svoje mnenje in želel bi vedeti, eh, kaj menite o tej pobudi držav, ki grozijo, da se bodo obrnile tudi na Evropsko sodišče. Pa še nekaj me zanima in sicer. Eh, bi se navezal na kolegico, ki je omenila že CF2 in skupno evropsko nebo. Kar eh, precej sestankov je bilo v svetu v zvezi s tem, vendar pa eh, ni bil še pripravljen noben akcijski načrt z vaše strani, ki bi upošteval vse različne vidike in ki bi ga svet obravnaval na svojem sestanku, torej v zvezi s pravicami prevoznikov eh, oziroma potnikov in v zvezi z možnostmi za znižanje izpustov CO2. tudi vprašanje posebnega od poslanca za eh, letališče na Gibraltarju eh, je pod vprašanjem, tako da bi želeli kaj informacij v zvezi s tem. Hvala lepa, gospa komisarka. Vesela sem, da ste toliko krat pri nas v našem odboru. To nam olajša komunikacijo. Še enkrat bi želel, eh, želela izpostaviti osnovno uredbo o EASO. Um, kolega Ertu, ki je omenil uredbo 10.08. Mi smo zavrnili to, da bi, pri, eh, da bi revidirali uredbo EASI. Želimo si ustreznega postopka. kaj ti opažamo, da v zvezi s to agencijo obstaja veliko problemov. Prosim, da temu posvetite nekaj več pozornosti. Georg Bach. Hvala lepa. O nemških cestinah smo povedali že veliko, tukaj se strinjam s kolegi. E, to je naletelo na veliko stopnjo nerazumevanja pri e, državah, ki so nemške sosede, kajti nikako ne razumemo te ureditve. Imam vprašanje v zvezi z pravicami potnikov. Napovedali ste, da boste. Mm, prenovili zakonodajo o pravicah železniškega prometa. Gibraltar k sreči nima železniškega prometa, tako da upam, da nam bo tam lažje uspelo doseči dogovor. Zanima me, ali boste skušali poskrbeti za pravično konkurenco med posameznimi nosilci prometa. Sedaj imamo velike razlike med posameznimi eh, sistemi, eh, prometnimi sistemi, ko gre za očkodnine. Ali želite to nekako izenačiti? Eh, in pa še eno vprašanje. V Evropskem parlamentu smo pripravili zanimivo poročilo o industriji in železniškem prometu in tukaj se navezujem na to, kar je rekel moj koordinator. Situacija, ko gre, torej situacija v zvezi z naložbami iz Kitajske. Tukaj obstaja nekaj nejasnosti. Ali ste vi kot komisarka za promet vključeni v pripravo doseja o ponovni industrializaciji železniškega prometa? Hvala. Daniela Juta, naslednja. Grazie, komisarja. Hvala, predsedujoči. Hvala, gospa komisarka. Sama bi se želela navezati na to zadevo v zvezi s pogajanji s tretjimi državami na področju letalstva. In sicer me zanimajo določena načela, o katerih smo tudi govorili pred kakšnim mesecem v Strasburu in sicer v zvezi s eh, nelojalno konkurenco in eh, socialnimi pravicami delavcev. V Italiji smo, naprimer, že brali o tem, da bi nova zaveza Etihad in Alitalija lahko um, odpustila eh, kakšnih 2000 delavcev. In uh, komisija je v zvezi s to operacijo izdala pozitivno mnenje. Uh, Ampak pogledajte, kaj to pomeni, takšen nadzor nad našim trgom, da se potem odpusti tolikšno število delavcev. In zato se sprašujem, na kakšen način nameravate ščititi naša podjetja in naš kapital, pa tudi naše zaposlene pred udorom tretjih držav na evropski trg, ki ne spoštujejo istih standardov, kot jih morajo upoštevati evropska podjetja. In kako nameravate zagotoviti to, da bomo lahko ohranili delovna mesta evropskih državljanov. Pa še Eh, to me zanima, kakšne posebne ukrepe predvideva komisija eh, v svojih večstranskih pogajanjih na tem področju. Hvala. Gospod Kirkos, hvala lepa. Prepričan sem, da pritožbe na račun tega, da ste bili tu samo šestkrat, E, mislim, da niso na mestu. No, kar zadeva cestni eh, promet. No, tu vemo, da imamo mehanizme v državah članicah, ki ne morejo spremljati implementacije posameznih določb, ker je to preprosto nemogoče. No in to je privedlo do tega, da imajo nekatere države članice nek nov uh, sistem, protek nov, nov protekcionistični sistem, sprejemajo uh, Eh, ukrepe enostransko in to ima negativen učinek na vozila iz drugih držav. Tako da mislim, da vendar tu potrebujemo določeno mero harmonizacije, da lahko naredimo korak naprej in da premustimo takšen enostranski pristop. Eh, hvala, gospod predsednik, gospa komisarka, hvala za vašo prisotnost. Imam vprašanje v zvezi z cestnim svežnjem. To ima To je pomemben element povezave z direktivo o napotenih delavcih in to je vezano tudi na voznike tovornjakov in njihove minimalne plače. Kot verjetno zelo dobro veste, poteka postopek zaradi kršitve in moje vprašanje je, ali menite, da bi vendar lahko prišlo do nekakšne upočasnitve pri pogajanjih oziroma pri doseganju dogovora glede tega socialnega elementa cestnega svežnja, ravno zato, ker nimamo še jasnega stališča Evropskega sodišča. Hvala. Izabela Demonte. Grazie, intanto, Hvala lepa najprej, gospa komisarka, da ste danes med nami. Moje vprašanja bodo v bistvu le dopolnila vprašanja kolegov, ki so že izpostavili določene teme. Prva zadeva skupno evropsko nebo in to znano vprašanje Gibraltarja ter eh, namenov, ki jih ima komisija za delovanje na tem področju. Mi pa seveda pozivamo k izvajanju te strategije in tukaj vemo, da je potreben specifičen pristop. Eh, Eh, drugo vprašanje zadeva kitajske naložbe, kar je gotovo zelo pomembno na področju naložb, ampak eh, na področju logistike gre za mm, pomemben delež nadzora nad strateškim delom eh, trgovinskih izmenjav in tukaj moramo res vedeti in razumeti, v kolikšni miri se kršijo pravice delavcev. Ja, tudi jaz se zahvaljujem za vašo prisotnost. No, imam tudi jaz vprašanje najprej nabiralniška podjetja za voznike tovornjakov. Takoj lahko namreč preverimo eh, z elektronskimi tehografi, da nimamo naprimer eh, romunskega voznika, ki vozi po Nemčiji, Franciji in se plačuje po romunski plači, ampak po minimalni plači v teh državah. Potem raje nerimo pilote, ki se plačujejo le če letijo in eh, ko imajo vročino, se morajo odločiti, ali bom letel ali ne, če ne letim, nimam denarja, če nimam denarja, ne morem plačati najemnine. To so stvari vezane na uh, varnost. No, potem tudi vprašanje cestnin. V Frankfurter Allgemeine je bil v nedeljski izdaji zanimiv članek. Če bodo vsi zdaj enako storili, če Avstrici rečejo, dobro, pri nas avstrijski študenti dobijo štipendije, tisti, ki pa so iz tujine, pa morajo plačati 1000 evrov na semester. Ali pa v bolnišnicah, kjer državljani dobijo povrnjene stroške, drugi ne. No, tu gre pri vprašanju nemških stasnin zgolj za to, da plačujejo štipendije, Eh, edino tujci, Nemci pa dobijo denar nazaj, celo več, kot uh, sicer plačujejo za cestnino mesečno. Če bomo podstopili na tak način, bo šla Evropa k vragu. Če bo le nacionalni eh, egoizem predstavljal tisto uh, vodilno misel, potem uh, ne gremo pravo smer. Ne vem, zakaj je Juncker to storil, kajti vedno je bil uh, za pavšalna plačila na podlagi prevožene uh, Eh, razdalje. Evropsko sodišče je že razsodilo, eh, tudi Evropska komisija in zdaj lahko vsakdo vloži tožbo, ki bo moral plačevati cestnino v Nemčiji. Kaj boste torej storili, če boste izgubili pred sodiščem ali pa je bilo vam oziroma gospodu Junkerju vseeno, no kolikor slišimo, se je eh, sam za to odločil, niti ne komisija, zdaj se morate vi pač s tem ukvarjati in čistiti za njim, to mislim, da ni najlepši način postopanja. Uh, mislim pa, da bomo na ta način vsi blamirani in to bo Evropo samo popeljalo korak nazaj. No, ogromno vprašanj ste slišali, da ga imate priložnost na nje tudi odgovoriti. Izvolite. Thank you, chair. Respectful members. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Zakaj vedno, kadar pridem v parlament, dobim občutek, da sem pred novim zaslišanjem? No, uh, bom eh, seveda skušala po najboljših močeh odgovoriti na vaše vprašanje na kar se da natančen način. No, več vprašanj glede eh, avtonomnih vozil. No, nisem tako zelo ambiciozna, kot je bilo morda slišati. Naj bom zelo jasna. Najavila sem kaj? Eh, da bo nov eh, CITS določil nabor storitev, ki privedejo do prve ravni avtomatizacije, ki jim pravimo eh, povezana vozila, Connected Vehicles. V tej strategiji CITS imamo seznam vseh strategij, vseh funkcij, če hočete, v zvezi z varnostjo eh, in zagotavljanjem večje varnosti v cestnem prometu in to bi želeli uveljaviti do leta 2019. To torej je prvi korak. Naslednji korak, ki bo sledil temu, gre v smer tako imenovanih kooperativnih vozil. To pomeni kaj? To pomeni, da bomo okrepili eh, komunikacijo med infrastrukturo in vozilom in med vozili samimi in eh, ugibam pa vendar, drznila bi si reči, da naj bi ta naslednji korak prišel tam nekje do leta 2030. Potem šele pride tisti veliki korak v smeri avtonomne vožnje. E, to pa je seveda povezano s številnimi pravnimi vprašanji, ki ste jih e, nekateri omenjali. Tu moram reči, da sem nekoliko manj ambiciozna in e, bi dejala, da lahko popolnoma avtonomno vožnjo pričakujemo Eh, z vsemi rešenimi problemi šeli tam okrog leta 2050. Tako da imamo kar velik razpon, časovni razpon. Ampak treba verjeti, da gre za ogromno količino korakov, ki jih je treba tu narediti. Ne razmišljajte zgolj o Nemčiji, razmišljajte o Romuniji, Bolgariji, Grčiji, razmišljajte o kohezijskih državah. Tako da bodimo realni, stopnja absorpcije ne bo enaka v vseh državah članicah, tako da ko govorim o ambicioznih načrtih, govorim v imenu EU, eh, govorimo o Evropskem enotnem transportnem območju. Prepričana pa sem, da bodo določena območja šla mm, korak dlje, da bodo preskušala s temi, da bodo nekatera mesta stvari uveljavljala bistveno prej, ker bodo pač pripravljena. In eh, avtonomno vožnjo že imamo na letališčih, na univerzitetnih kampusih, torej na zelo uh, omejenih in tudi natančno kontroliranih področjih. Uh, Potem eh, javno ali zasebno lastništvo. Seveda, tu je govora o številnih mm, različnih poslovnih modelih, ne le zaradi nove funkcionalnosti vozil, ampak še posebej zaradi različnih digitalnih platform. Vse več je eh, deljenih voženj, vse več je kolaborativnih eh, modelov, še posebej v mestih, kar vsekakor podpiramo, ampak to še ne pomeni, da so ti modeli eh, nekaj, če mar pravimo, povezano ali avtonomna vožnja. Ne, gre samo za različne oblike upravljanja z voznim parkom in zagotavljanja učinkovite rabe vozil. V večini eh, prestolnic se to pojavlja in v veliki meri gre tudi vse skupaj v smer popolne elektrifikacije eh, individualnega prevoza, kajti mesta so tista, ki so najbolj primerna, zato gre za dekarbonizacijo transporta, kar nekako je naslednji korak in tu se zdi, da se delajo veliki koraki naprej, tako na področju mm, osebnih vozil, kot tudi na področju eh, javnega prevoza. Ko gre za potem letalstvo, je govora predvsem o biogorivih, ko gre za železnice oziroma za pomorski promet, pa predvsem eh, UNP. No, elektrifikacija. Vsekakor spodbujamo župane, da ne se zauzemajo za uh, elektrifikacijo tudi na področju javnega prevoza. In z EIB smo nedavno objavili pomembno orodje, ki smo ga leto dni razvijali. Lansko leto novembra v Rotterdamu smo obljubili, da bomo pripravili novo orodje za financiranje čistih eh, vozil, ekoloških vozil in 1. decembra smo skupaj z Evropsko investicijsko banko na eh, svetu za promet to tudi objavili. Tri takšne eh, dogovore smo že sklenili. Eden je že dejansko tudi v teku, ko gre za elektrifikacijo javnega prometa. Riga namreč je kupila že 18 eh, avtobusov na elektrovodikov pogon. Tako da upamo, da se bodo ti projekti nadaljevali. Imamo še enega v Franciji, še enega v Španiji, prav tako spodbujamo mesta naj združujejo razpise in na ta način pridobivajo bistveno boljše cene. Nadaljujemo torej z novimi investicijskimi orodji EIB. Eh, tu zagotavlja pomembno spodbudo in na ta način mislim, da se bo zagotovilo tisti, zagotovil tisti manjkajoči člen, kar zadeva infrastrukturo eh, finančno infrastrukturo javnega prevoza, eh, kar smo tudi že najavili v naših različnih strategijah. Eh, primer Boeing in Airbus, vemo, da imamo dva primera, ki sta v teku, o enem je že bilo razsojeno Boeing in to je pomemben presedan za letalsko industrijo, kar zdaj je torej subvencije. 28. novembra je panel STO potrdil, da je masovna podpora ZDA za proizvodnjo eh, letala Boeing 77X. Eh, jasna kršitev mednarodnih trgovinskih pravil za dodatnimi 7,5 milijardami dolarjev dodatne podpore ZDA ne le ignorirajo predhodne odločbe STO, ampak delajo celo, celo korak naprej. Panel je potrdil, da eh, so subvencije zvezdne države Washington nekaj, kar je možno le ob izključni eh, uporabi eh, doma proizvedenih eh, komponent, kar je tudi prepovedano. Zdaj čakamo tudi na rezultat sodbe oziroma odločbe o Airbusu. Nisem najbolj zadovoljna z rezultatom, moram reči, ampak Airbus mi je potrdil, da se zdaj prilagajajo določenim zahtevam STO, kar zadeva financiranje Airbusa. In obljubili so, da bodo storili vse, kar je potrebno, da se prilagodijo tem zahtevam. Ključna zgodba pa je Boeing. In, uh, toliko. Uh, Kitajska. Zastavili ste nekaj vprašanj glede Kitajske. Mm, s Kitajsko smo lansko leto novembra poveze, podpisali tako imenovano platformo o povezljivosti, Connectivity Platform, to je pomembna osnova, na kateri delujemo zdaj graditi odnose s Kitajsko. Tu je zelo pomembno povdariti, da karkoli že počnemo, je ta platforma vzajemna in to, kar se mi želimo, je, da združimo sile pri strateških eh, načrtih za investicije, da vse skupaj lahko čim prej dejansko udejanimo. Tu gre za mm, železniško povezavo Kitajska-EU. Po zelo uspešnem političnem sestanku v Bežingu letos junija smo se dogovorili tudi, da bomo obrali logiko koridorjev, tako kot pri TNT in vključili tudi države ob tem koridorju v skupno načrtovanje. Obe strani sta podali seznam projektov, ki bi si jih lahko ponudili v sofinanciranje. Države članice smo pozvali naj predložijo projekte, dobili smo, mislim, da seznam šestih projektov držav članic, eh, vse se strinjajo, da se torej njihove projekte lahko samo vključi in prejšnji teden so jih tudi predstavili v Bežingu na Kitajskem in dobili tudi prvo povratno informacijo. Tako da stvari tečejo v pravo smer, po mojem mnenju, in eh, kot sem dejala, to je v veliki meri tudi eh, predmet dogovorjenih pravil na tej platformi, ampak kot rečeno, poskrbeti je treba za to, da bodo tudi naše države članice sledili evropskim pravilom, ko se dogovarjajo o projektih s Kitajsko in kitajskimi investitorji, kar pomeni javna naročila, ki morajo poskrbeti za enake možnosti izvajalcem na teh projektih. Prav tako smo pozvali kitajske kolege, da naj eh, poskrbijo, da bodo izpolnjevali evropske standarde. Vemo za določene izzive na polskem, kjer je polska vlada na koncu zavrnila financiranje strani kitajske. Eh, ves čas smo v stiku z obema stranima, kar zadeva želeško povezavo Budimpešta-Beograd, tudi tu smo izpostavili naše pomisleke glede standardov in vsem državam članicam smo povedali, da v primeru, da bo prišlo do kršenja evropskih standardov, bomo sprožili postopek zaradi kršitve. To pa seveda še ne pomeni, da ne pozdravljamo prisotnosti kitajskih investitorjev, vsekakor da v skladu seveda z veljavnimi pravili in v skladu z načeli transparentnosti. Cestnina. Nemški maut. Ja, vi, vi pravite, Maut. No, skratka, naj bo jasno. Imela sem tiskovno konferenco takoj potem, ko sem slišala odločitev ministra Dobrinta eh, o tem, v kakšno smer želi zadevo peljati. Kot prvo naj povem, komisija je že na začetku teh pogajanj z Nemčijo o uvedbi mehanizma obračunavanja, jasno opredelila pogoje, pod katerimi bi se lahko strinjali ali pod katerimi bi lahko eh, odobrili takšen zakon. Prvo načelo je načelo sorazmernosti, drugo načelo je načelo nediskriminatornosti. Obenem smo ne samo Nemčija, vse države članice pozivali, kajti mi podpiramo načelo onesnaževalec plače, kajti to je načelo, na podlagi katerega delujemo. Torej tudi njih vse smo povabili naj sledijo temu načelu, prav tako smo jih pozvali naj upoštevajo uh, zaračunavanje na podlagi prevožene razdalje, ampak to so zgolj strategije in načela, to ni zakon. To je torej smer, v katero razmišljamo, ko gre za vse evropsko rešitev, ampak to vse bo stvar. Uh, pogajanj med vami in svetom in eh, naš pojavek bo šel v to smer prihodne leto. Torej, na to smo se takrat osredotočili in da, predsednik Juncker se je pogovarjal z Nemčijo o tem, ampak vedno je podpiral zgolj to, kar smo predlagali. Nikoli ni bil predlog eh, kakorkoli drugačen, temveč predlog, ki zagotavlja sorazmernost in nediskriminatornost. Kaj smo torej dosegli in zakaj podpiramo? predlog, ki je zdaj pred nami. Kot prvo, Nemčija je uspela doseči pravo mero sorazmernosti, kar zadeva samo cestnino, 2,5 evra na 10 dni, kar je tudi sorazmerno z mesečno vinjeto. Eh, letno, letno vinjeto se popravlja komisarka. In to je zame sprejemljivo. Vem, da za nekoga, ki nikoli ni poznal cestnine, je to veliko. Ampak Nemčija ima pravico zaračunavati cestnino kot številne druge države članice v Evropski uniji. In druga stvar, ki smo jo dosegli, in to je pomembno, in eh, ne pozabimo, da ne moram posegati v vse, lahko pa posegam v to, kako se opredeli sama formula obračunavanja e, eh, testnine. Davek smo razvezali od cestnine. To sta le dva sistema. Ampak sama ne moram posegati v to, kako se bo Nemčija odločila, da bo obračunavala svoje davke. Ampak to je stvar neke druge razprave. Ampak v tej točki lahko povem, da je cestnina, ki bo predmet eh, prometnih zakonov, cestnina torej je razvezana od davkov. In od prvega eh, dne dalje sem se borila za takšno rešitev. Karkoli torej bomo počeli v prihodnje na področju cestnine, bo sta to dve ločni zgodbi. Eno bodo davki, drugo bodo cestnine. Zato sem s takšno rešitvijo zadovoljna. Ampak v tem trenutku še nimamo novega revidiranega modela za Evropo in naš predlog boste dobili v aprilu prihodne leto. Upam, da to vsaj je moj cilj v smislu časa. Tam bo govor tako o elektronskem sistemu, kot o revidiranem sistemu Eurovinjete. In takrat se bomo pogovarjali o zadevi naprej. Ampak moram tudi povedati, da ničesar nismo še potrdili, kajti najprej moramo sploh videti, kakšen bo nemški zakon, ki bo objavljen v uradnem listu. In šele takrat bomo lahko zadevo natančno preučili in eh, obravnavali. Zdaj je edino, kar smo storili, to, da smo zadevo na nek način eh, zamrznili, eh, ta postopek za ljudi kršitve, dokler ne vidimo, kakšna bo tista uradna rešitev, ki jo ponuja nemška zakonodaja. 868. Le leto dni delamo na tem. In strinjam se z vami, da to ni dovolj hitro. Vsi bi si želeli to sprejeti že včeraj, ampak 868 je eden eno od orodij v naboru inštrumentov, ki jih imamo za letalstvo. To bo zgolj eno od orodij. To ni sestavni del tega celovitega sporozuma, to je samo eno od orodij, s katerim bo celoviti sporozum funkcioniral. Tako da upam, da bo kmalo po koncu leta ta predlog pripravljen in da boste to lahko tudi čim prej dobili predse. Sama sem tista, ki vse čas priganjam kajti potrebujemo to orodje. S pogajanji smo začeli, zdaj v tej prvi fazi stvar ni tako zelo urgentna, eh, zato smo v tej prvi fazi zadevo postili za konec, ampak to potrebujemo v tej škati z orodjem, da bomo lahko s tem sploh delali. Če grem zdaj naprej, kajti bojim se, da mi bo zmanjkalo časa in zato bi se rada zdaj dotaknila še ene zadeve, ki ste jo omenili številni cestni svežnji in dovolite mi nekoliko bolj eh, celovito informacijo glede tega svežnja, še posebej, kar zadeva socialna vprašanja. Torej, moja motivacija je, da imam pri vseh teh pomembnih eh, elementih, ko gre za eh, forum shopping, minimalna plača, kabotaža, da pri vsem tem dobimo vse evropske rešitve, ki bodo sorazmerne in, kot rečeno, ki bodo veljale za celoten evropski enotni trg. Gremo po vrsti. Forum shopping ali pa tako imena uporaba eh, podjetij nabiralnikov in tako naprej. No, tu je rešitev ta, da bo moralo podjetje biti registrirano tam, kjer se izvaja večinski del podjetja poslovanja podjetja. Tako da upamo, da gre to v pravo smer, kar zadeva to vrstno vprašanje. Naslednja stvar, eh, dobro ime. Tu vsekakor želimo spodbujati izmenjavo informacij, da dejansko poskrbimo za to, da bo zajeta ne le tesna varnost, ampak da bodo zajeta tudi vsa socialna pravila v to izmenjavo informacij. Na ta način želimo bolje identificirati tiste subjekte, ki zlorabljajo pravne ureditve in ki potem delajo kot delajo, mi pa si moramo zagotoviti ustrezna orodja za zagotavljanje enakih pogojev za vse. Potem kabotaža. Tu želimo preprosto zagotoviti, da bomo imeli enotno interpretacijo pravil, ki jih je možno uveljavljati. To torej je naša namera to, kar bomo predlagali, bo šlo nekako v to smer. Ampak prišlo je do zanimivega predloga, vsaj meni se ti zanimiv, namreč, da namesto, da štejemo število postankov na poti nazaj, da se dejansko pogovarjamo o nekem časovnem okno, znotraj katerega mora vozilo zapustiti državo. To je zanimiv predlog. Zdaj se sestajam z Združenjem prevoznikov eh, januarja tu v Bruslju. Povabila sem jih iz vseh držav članic, se prijavili, pridejo v Bruselj in z njimi želimo imeti konstruktiven dialog. Minimalna plača. Tu nas čaka resen izziv, kajti minimalna plača je razdelila EU v dva tabora, oba sta zelo močna. Mislim pa, da imamo tu skupen interes za to, da poiščemo evropsko rešitev. Direktiva o napotenih delavcih, po mojem, potrebuje izjemo za prometni sektor. Mislim, da ne moremo uporabljati istih pravil. Eh, posod. Veseli me, da se Tajsno, kolegica Tajsnova strinja z menoj in imeli bomo posebno poglavje v direktivi o napotenih delavcih eh, za delavce v prometnem sektorju. Ampak novo dobro rešitev je še treba razviti. Mislim, da to, kar je zdaj pred nami, ni izvedljivo in da bo treba narediti korak naprej eh, in poiskati nekaj, kar bo rešilo te probleme in odpravilo pomisleke na obeh stranih. To, kar bi na tem mestu resnično rada podarila pri tej temi, je, da vas absolutno prosim za pomoč, da preprečimo fragmentacijo evropskega enotnega trga. Če dovolimo fragmentacijo, potem je to konec enotnega trga. In to je tista motivacija, ki jih sledim. In vedno znova bom pozivala vse partnerje k temu, da poiščemo rešitev, ki gre onkraj tega. Poleg tega smo slišali več komentarjev glede goljufij stahografi, o tem je bilo govora tudi na ravni sveta. Zdaj pripravljamo nove tehnične specifikacije za tahografe in če države članice, parlament in svet eh, znajo narediti korak naprej hitreje, sem takoj za uvedemo to zjutrišnjim dnem, resno, kajti nova tehnologija obstaja, lahko jo uporabljamo in če lahko spravimo skozi zadevo hitreje, sem prva, ki bo to podprla. Potem je tu še ena zadeva, ki bo verjetno postala sestavni del tega svežnja, čeprav tega še ni na seznamu, ampak vse eno imamo vedno več informacij oziroma zahtev držav članic, gre za tovrnjake do 3,5 ton, kajti tudi tu se dogaja veliko goljufi. In eh, če si zadevo jasno je pogledamo, eh, bomo z našimi službami našli neko rešitev, ampak v tej točki še nimam eh, rešitve, gre zgolj za neke govorice. Strenjam se s kolegi glede težav, ki ste jih omenili, gospod Van Miltenburg. Van Miltenburg. Ja, nek posebni odposlanec, to se mi zdi zanimivo, ampak tu gre za vprašanje soverenosti dveh držav članic in eh, uporabili smo vse možne diplomatske poti, resno. Tudi sama sem res eh, nezadovoljna. Nisem se zavedala, da lahko pride do tega v evropski politiki, ampak lahko, tako da Španijo in Britanijo pozivam k temu, vse čas in tudi predsednik je obe strani pozval k temu, gospa Mogherini. Dejstvo je, da EU nima v rokah nobenega pravnega urodja, s katerim bi to lahko rešili. Španija in Združeno kraljestvo sta tista, ki imate tu škar in platno v rokah, tako da vas vse resnično pozivam k temu, da če lahko storite vse, kar je v vaši moči, za konstruktivno podporo temu dialogu, da se pride do neke eh, rešitve na koncu. Kaj ti izgubljamo na milijarde evrov na leto samo zaradi neučinkovitosti enotnega evropskega neba. Imamo rešitve, rešitve so tu, tako da ne vem, mogoče pa preprosto opustimo eh, SES 2+, plus, eh, enotno evropsko nebo 2+. Plus. Ne vem, upala sem, da, da bo vendarle prišlo do pozitivnega izida, še vedno upam, upanje umre zadnje, se veste. Uber. Glede primera Uber, kot ste sami dejali, mislim, da gre resolucija nekako v smer tega, da nacionalna zakonodaja odloča o tem, ali gre za transportna storitev ali ne. Nisem še obupala, mislim, da tudi tu potrebujemo evropsko rešitev, najverjetneje, ampak eh, dejstvo je, da so taksi službe predvsem eh, stvar mestnih ureditev. Eh, tu pa je treba razmisliti tudi o tem, kaj se dogaja na čezmejni ravni, tako da tu bomo poskušali najti rešitev, ki bo veljala lahko za vse. Imam dve težavi, ne z uprom samim, ampak ljudje. Uh, tega sodelovalnega gospodarstva. Namreč tu skušamo razbijati lokalne monopole z ekonomijo platform, ki jo ustvarjamo, gre za globalne monopole. Eh, in tu sta dve zadevi. Kolega Moskoviči skuša resnično privesti do tega, da se bodo davki plačevali tam, kjer se ustvarjajo dobički če bi se uveljavilo to načelo, bi nam to bilo veliko pomoč. Drug pomislek, ki ga imam, je, kaj se bo zgodilo s to delovno silo, kajti številke so res velikanske na področju tega tako imenovanega kolaborativnega gospodarstva. Eh, enkrat, ko se bo poslovni model zopet spremenil, to pa so ljudje brez ustrezne eh, usposabljene izobrazbe in, se, in nimajo tudi ne, dostopa do vse življenjskega učenja. Tako da to so problemi, ki jih je treba rešiti in mislim, da moramo najti evropske rešitve za to, ne za Uber kot tak, ampak za ta pojav kolaborativnega gospodarstva. Glede ciljev. Naj na kratko z vami delim nekaj številk. Varnost v cestnem prometu. Kot veste, to še eno področje, kjer vladajo velike frustracije, ampak eh, moje službe zelo dobro sodelujejo eh, z vsemi deležniki. Pripričana sem, da bomo prišli do dobrih rešitev. 135 tisoč hudih poškodb na leto imamo v Evropi na področju cestnega prometa. 135 tisoč hudih poškodb to vpliva na celotno družino, to na trajen način v številnih primerjih. Imamo 26 tisoč smrtnih žrtev na leto. 26 tisoč. To so resne številke. Ja, dragi Van de Kamp. Ja, to ne pomeni, da nismo nečesar dosegli. Smo, razpolovili smo, razpolovili smo te številke, ampak zdaj se ne pomikamo naprej. Številke smo razpolovili, ampak če želimo priti do ciljev 2020, moramo najti nek način, da bomo naredili korak naprej. Kajti problem je v tem, da najuspešnejše države zdaj stagnirajo. Upam, da nam bo tehnologija lahko res pomagala. Zato veliko upam polagam v CITS, da bomo tu uvedli nove funkcionalnosti pri vozilih, ki bodo eh, zmanjšali število smrtnih žrtev. Upam, da bo javni promet in multimodalne rešitve, ki se zdaj pojavljajo z digitalizacijo, tudi nekaj, kar bo pripomoglo k doseganju boljših rezultatov. Ampak ja, ja, to bomo najavili prihodne leto na podlagi pravila, ki zdaj prihaja eh, poročila o torej hudih poškodbah. Eh, in na tej podlagi bomo pripravili nove cilje in mislim, da imamo že 16 držav članic, ki je že mm, posredovalo poročila o hudih poškodbah in vse ministre pozivam, da ne vendarle skušajo začeti poročati z marcem prihodne leto, da bomo imeli vsaj nek približen model, znotraj katerega lahko potem določamo realne cilje glede tega vprašanja hudih poškodb. Prav tako vam lahko povem, da smo to temo izpostavili kot eno od eh, prioritetnih tem malteškega predsedstva. Pod okriljem neformalnega sveta bomo gostili tudi veliko globalno konferenco o varnosti v cestnem prometu, tudi v sodelovanju z OZN in eh, z veleposlaniki OZN. In oziroma z eh, ambasadorji OZN za varnost v tistem prometu in res sem zelo zadovoljna z veliko angažiranostjo vseh deležnikov. Tako da eh, na Polskem smo resnično uspeli izboljšati statistiko s 23 različnimi deležniki, tam sodelujemo in razvijamo sistemski holističen model in vem, da stvari je možno doseči, ampak ogromno energije in koordinacije je potrebno za to, da naredimo korak naprej projekt Edward je prav tako velika spodbuda, kaj ti dan brez žrtev na evropskih cestah je bil bistveno uspešnejši kot katerikoli, eh, katerikoli drugo leto na, na ta dan. Predlagam torej, da se tu ostavim in gremo naprej na naslednjo temo. Vem, da je bilo še kar nekaj drugih vprašanj in z velikim veseljem vam odgovorim eh, neposredno. Hvala lepa. Again, thank you very much. Und jetzt müssen wir schnell in Kamera. Hvala, sedaj pa bomo nadaljevali za zasprtimi vrati. 25. januarja bomo imeli naslednjo sejo, sedaj nadaljujemo s sestankom koordinatorjem, lahko pa se sestanka koordinatorjev udeležijo vsi poslanci, ne pa javnost. Kratek premor in potem nadaljujemo s poročilom o zastavljanju.